très bien de manière à ce que tout le monde reprenne place je vais en profiter pour no, uh, eno sporočilo imam kar se tiče um, vključenosti številnih uh, odborov uh, sem uh, dobila zahtevo Eh, skupin GUE-NGL, ALDE, FDD in EKR glede odločitve odbora KULT, da se vključi v interinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o audiovizualnih medijskih storitvah. Eh, poročevalki sta gospa Ferha in gospa Kamerevert. Eh, jutri bomo glasovali o tem. Eh, kar pa se tiče odločitve INTE, eh, odborov INTE, ITRE, INKOPEH in LIBE, eh, da bi ti odbori vstopili v medinstitucionalna pogajanja, nisem dobila nobene zahteve po glasovanju v parlamentu, zato ta, ti odbori lahko začnejo s pogajanji. Zdaj pa začenjamo z naslednjo točko, pripravljeno vrhunsko srečanje skupine G7 in besedo takoj dobi gospod Katajnen v imenu komisije.